Ikirija Projderos. Gospa predsedujoča. Kirijski kiriši nadelfi, arhiži in sinedrije. Spoštovane kolegice in kolegi, nadaljujemo z zasedanjem. Prva točka na današnjem dnevnem redu je poročilo Gardini, Evropsko odzivanje na nesreče, vloga civilne zaščite in humanitarne pomoči. Današnjo razpravo začenja gospa Gardini, poročevalka, besede imate za štiri minute. Presidente, eh, saluti alla komisione. Hvala lepa, gospa predsedujoči. Gospa komisarka, najprej bi se rada zahvalila vsem tistim, ki so v zadnjih tednih in mesecih prispevali oblikovanju poročila, o katerem bomo tudi danes razpravljali. Zelo dobro smo delali. Moram reči, da je bila razprava res zelo konstruktivna. Predlog resolucije, o katerem bomo danes glasovali, je pravzaprav skupek dela vseh političnih skupin celotnega Evropskega parlamenta. Vsi smo vložili prizadevanje v to. Zdi se mi, da smo resnično bili soglasni glede tega vprašanja. Namreč živimo v obdobju, v katerem smo priča številnim katastrofam. Če pogledamo, kakšne nesrečne katastrofe se dogajajo, lahko gotovimo, da so res obsežne. Število nesreč se je povečalo za petkrat. Leta 1975 je bilo zabeleženih 720 nesreč, danes jih je več kot 400 letno. V zadnjih 20 letih so nažalost trpele tudi številne osebe, več kot 90 tisoč. Žrtev je bilo takšnih ali drugačnih zaradi katastrof. Škoda, ki so jo te nesreče povzročile, pa znaša kar 211 milijard evrov, kar pomeni, da bi mi morali dati veliko bolj jasen, učinkovit in odločen odgovor, predvsem pa bi se morali bolj zauzeti za reševanje teh vprašanj. Vsi se zagotovo še spominjamo potresa na Haitiju, poplav v Pakistanu, dogodkov na Japonskem tudi v Evropi smo vsako leto priča številnim nesrečam, od požarov do poplav. Zagotovo se spomnite tudi vulkanskega pepela iz vulkana z Islandije. Tako da si bomo morali tudi v parlamentu še bolj prizadevati. Pri tem pa bomo morali upoštevati dva ključna načela, ki nas vodita kot zvezde, zvezda Severnica. Najprej je to solidarnostna klauzula, potem pa je tu še načelo subsidijarnosti. To sta ti dve glavni načeli, ki nas vodita pri našem delu. Evropska unija je vedno ponudila učinkovito pomoč, obsežno pomoč in mislim, da je tudi komisarka Georgijeva veliko storila v zvezi s tem. Danes pa se mi zdi, da bi morali narediti nek kakovostni preskok. Mi smo sedaj pripravljeni to storiti zato ker želimo ponuditi ne samo ad hoc odgovor, temveč bolj primeren odgovor. Odgovor, ki bi temeljil na preventivnih sredstvih, ki jih imajo na voljo države članice in ki bi temeljil tudi na evropskem mehanizmu za civilno zaščito. Poleg tega bi morala podariti še nekaj in sicer, da če želimo narediti ta kakovostni preskok, če želimo preiti z obdobja deljenja informacij na ustrezno spremljanje, usklajevanje dejavnosti in tako naprej, potem bi morali zagotoviti ustrezno delovanje tudi sistemu, kot je GMS. Naj se v tej luči navežem tudi na naš skupni proračun. Mislim, da bi morali v okviru novega proračuna dati večjo vrednost tudi novim tehnologijam. Dogodki na japonskem so nas veliko naučili, namreč nikoli ne moremo storiti dovolj. Tako da prosimo komisijo, da čim hitreje pripravi tudi predlog, ki se nanaša na civilno zaščito. Upam, da bo komisija kmalo predložila zakonodajni predlog v zvezi s tem. Hvala lepa, gospa Gardini. Sedaj pa bo dobila besedo komisarka Georgijeva. Hvala lepa, gospa predsedujoča. Moram reči, da sem zelo vesela, da imamo danes to razpravo. Najlepša hvala tudi gospe Gardini, ki je pripravila to poročilo. Kot je že sama zelo dobro povedala, živimo v svetu, kjer se pogostnost in intenziteta nesreč povečujeta. Kot vemo, se povečuje tudi število prebivalcev na svetu, povečuje se naseljenost v mestu, ogroža nas terorizem in vse to so pravzaprav dejavniki tveganja. V zadnjih letih smo videli, kakšno vlogo je odigral Evropski parlament. Evropski parlament je bil zelo ambiciozen, želel je, da bi solidarnost služila evropskim državljanom in državljanom v svetu. Če naštejem samo nekaj pobud, naprimer taktična rezerva za boj proti gozdnim požarom, potem vzpostavitev pilotnega modela za promet, za zagotavljanje enot za gašenje požarov. Mislim, da so nam vsa ta sredstva bila veliko pomoč tudi v Libiji. Mislim, da je komisija zelo resno jemala svojo nalogo in odgovornost. Predstavili smo tudi sporočilo, ki ga bomo sedaj spremenili v zakonodajni predlog. Resnično računam tudi na pomoč parlamenta. V tem sporočilu izpostavljamo štiri ključna načela. Prvo načelo spoštovati je treba primarno vlogo držav članic pri zagotavljanju varnosti državljanov Tako da je tisto, kar smo mi predstavili, pravzaprav pristop od spodaj na vzgor, kjer združujemo sredstva, ki jih imajo na voljo država, države članice in ta sredstva uporabimo kolektivno, kadar je naprimer posamezna država članica ali tretja država preplavljena zaradi neke nesreče. Drugo načelo se nanaša na to, da moramo biti boljši pri predvidevanju tveganj, zato da bomo znali pravilno odreagirati, ko se kakšno tveganje ali nesreča pojavita. Zato mora komisija pripraviti tudi ustrezno načrtovanje, ustrezne scenarije. Tretje načelo, oddaliti se je treba od trenutno uveljavljenega ad hoc pristopa. Mislim, da bi morali stvari bolje načrtovati, jih napovedovati, stvari bi morale biti bolj predvidljive. Četrto načelo, zavedamo se, da proračun, ki časi niso ravno najbolj rožnati, zato moramo storiti vse na tak način, da bodo tudi države članice lahko skupaj privrčevale nekaj denarja. Mi smo pripravili ustrezen predlog in sicer naj bi komisija zagotovila nekoliko višja sredstva, ne več 25, temveč 26 milijonov. S tem bodo tudi države članice nekoliko privrčevale. Na koncu pa bi rada izpostavila še nekaj bistvenega in sicer vse skupaj delamo za dobro naših državljanov. Skoraj da 90 odstotkov evropskih državljanov želi, da skupaj delujemo in se skupaj borimo proti nesrečem in katastrofe. Hvala. Najlepša hvala, gospa komisarka. Sedaj bi moral dobiti besedo gospod Tökeš v imenu odbora AFET, ker pa ga ni v dvorani, dajem besedo gospe Strifler iz odbora za razvoj. Hvala lepa, gospa predsedojoča, gospa komisarka, spoštovane kolegice in kolegi. Naravne nesreče, velike naravne katastrofe, so vse bolj pogoste. Evropski proračun je omejen, kar pomeni, da mora Evropska unija izboljšati svoje odzivanje na nesreče, bolje mora uporabljati tudi svoje omejene vire. Evropski parlament se je obrnil na Evropsko komisijo in jo prosil, da do konca leta 2011 pripravi ambiciozen zakonodajni predlog, na podlagi katerega bomo spostavili Evropsko civilno službo ta bo delovala pravzaprav na podlagi zmogljivosti posameznih držav članic, ki bodo svoja sredstva združile. Predvsem pa bi morala ta civilna zaščita delovati preventivno, zmožna bi morala biti tudi napovedovati posamezne dogodke. V okviru prihodnjega proračuna za obdobje 2021-2022 let, od leta 2014 do 2020 naj bi za civilno zaščito namenili nekaj več kot 450 milijonov evrov. Mislim, da bi morali bolje skrbeti tudi za preglednost porabe sredstev na terenu samem, kajti s tem bomo tudi kot Evropska unija pokazali, da znamo storiti veliko. Hvala lepa. Sedaj pa gospod Stavrakakis za eno minuto. Kolegice in kolegi, lepo vas prosim, da se držite dodeljenega časa za govor, zato ker nas danes čaka še glasovanje, tako da nima veliko manevrskega prostora pri dodeljevanju časa za govor. Gospod Stavrakakis, v imenu odbora regije. Gospa predsedujoča, gospa komisarka, najprej bi rad čestitev poročevalki za izvrstno opravljeno delo. Moram reči, da sem zelo vesel, da se v tem poročilu daje povdarek preprečevanju gozdnih požarov. Številne pripombe odbora regij so upoštevane v tem poročilu in to me veseli. Dobro je, da je solidarnostna klauzula iz 222. člena Lizbonske pogodbe sedaj podlaga za delovanje držav članic na področju civilne zaščite. Predvsem pa bi rad podaril to, da tudi Lokalne in regionalne skupnosti lahko opravijo ogromno dela, tudi ERDF lahko pri tem služi veliko pomoč. Predvsem se moramo zavedati, da so gorska območja in otoki zelo ranljivi zaradi naravnih nesreč. Poglejte si tudi, kaj piše v sedmi točki poročila, kjer piše, da bi morali vzpostaviti ustrezno enoto civilne zaščite v Evropski uniji. Hvala lepa, držali ste se dodeljenega časa. Upam, da se bodo tudi ostali, gospod Zebr. Hvala lepa, gospa eh, predsednica. Rad eh, bi se zahvalil gospe poročevalki, kajti to poročilo na nas na pobudo je kratko in jedrnato in navaja bistvene stvari, ki jih eh, Evropski parlament nujno želi vključiti v zakonodajni predlog. Ni pomembno to, da bi napihnili to besedilo, razpravljati moramo o načelih. Vsem je povsem jasno, da uh, takšna naravna nesreča, tehnična nesreča ali karkoli doleti katerokoli državo med nami in ta lahko povzroči veliko človeško trpljenje in pa veliko gospodarsko škodo. Sedaj ugotavljamo, da se je ta škoda v zadnjih letih močno povečala. Uh, Eh, stopna povezanosti med našimi družbami pa je vedno večja. Zato je logična posledica ta, da se moramo v Evropi intenzivneje odzvati na novo nastalo situacijo. Evropska komisija je v svojem predlogu, tako kot je eh, to nakazala tudi gospa komisarka, da mora odgovornost ostati zlasti v rokah držav članic. Toda Evropa mora imeti močnejšo ulogo koordinatorke. In zato bi vam rad takoj postavil vprašanje, gospa komisarka. Vi ste pristojni za to področje. Vendar le pa odbor za zunanje eh, zadeve zahteva, da naj bi močnejšo ulogo prevzela visoka eh, predstavnica. Skrbi me, da komisija na zadnje ne bo vedela, kdo je zakaj pristojen in kdo je zakaj odgovoren. Mislim, da bi morali to pojasniti takoj na začetku, zaradi tega, da ne bi uvedli dvojnih pristojnosti ali najasnosti. Prav tako je pomembno to, da že vnaprej razmislimo o tem, kako bi lahko izboljšali pripravo, zato da bi lahko res hitro ukrepali. Sam sem bil poročevalec za direktivo o poplavah. In tudi tam smo videli sledeče. Če smo dobro pripravljeni, potem lahko rešujemo človeška življenja in lahko se izognemo tudi gospodarski škodi. Gospa komisarka, upam, da boste res hitro predložili ustrezen predlog. Hvala lepa. Hvala lepa, gospod Zebr. Sedaj pa v imenu skupine socialistov in demokratov, gospod Lajnen. Ja, Hvala lepa, gospa predsedojoča, gospa komisarka. Tudi mi pozdravljamo vaše sporočilo o izboljšanju zaščite pred nesrečami v Evropski uniji. Državljanke in državljani Evrope pričakujajo, da se bomo za to področje hitro in učinkovito zauzili in da bomo drug drugemu pomagali. V preteklosti smo po televiziji spremljali kako so goreli gozdovi in spraševali smo se, zakaj drugi ne pomagajo. In vaše sporočilo je sedaj naslednji korak k naslednji oziroma sledeči stopni evropske solidarnosti in pa k izboljšanju učinkovitosti, zmogljivosti, ki jih imamo v Evropi. Tu imamo vse, kar potrebujemo. Imamo dejansko vse zmogljivosti za to, da bi odpravljali nesreče. In zato mislim, da to dejansko predstavlja dober korak naprej. Eh, dejali ste že, da nacionalnih pristojnosti ne bi smeli nadomestiti s centralizacijo na ravni Evropske unije. Potrebujemo pa sinergije. Hitro moramo biti sposobni skupaj ukrepati. In to je ta hip nujno pomembno. Strinjam se tudi, da moramo več staviti na vnaprejšnje preprečevanje, staviti moramo na informacije, s katerimi moramo pravilno ravnati. Ne smemo čakati na to, da se nesreča enostavno zgodi. Veliko bi lahko postorili pri možnih sušah, pri možnih poplavah oziroma pri sušah, ko pride do izbruhov požarov. Potrebujemo zaščito pred nesrečami znotraj Evropske unije in zunaj in to je treba organizirati. Strinjam se s kolegom eh, eh pred menoj, jasno je treba razmejiti pristojnosti. Ne smemo imeti mešanice pristojnosti, kjer na koncu ne bi več vedeli, kdo je zakaj odgovoren. In ob koncu naj povem še sledeče. Enote za ukrepanje morajo biti vedno v pripravljenosti, tudi na vse praznike, 24 ur na dan. In hvala lepa za to odlično poročilo. Hvala lepa, gospod Lajna. Sedaj pa v imenu skupine. Alde, gospod Učas. Siamo soddisf- Hvala lepa, gospa predsedujoča, gospa komisarka. Moram reči, da smo res zelo zadovoljni s tem poročilom, zato bi se rad zahvalil poročevalki gospe Gardini in vsem ostalim za izvrstno sodelovanje pri tako izjemno pomembnem vprašanju, kot je to vprašanje. Pristop, ki ga je zauzela poročevalka, je uravnotežen, smotren ravno na pravi način upošteva načelo subsidiarnosti in tudi načelo solidarnostne klauzule, ki naj bi služila kot podlaga za delovanje držav članic na področju civilne zaščite. Predvsem pa se mi zdi smotrno to, da se vzpostavi ustrezen sistem načrtovanja in napovedovanja na področju civilne zaščite v Evropski uniji. Pri tem je treba popolnoma spoštovati tudi načelo subsidijarnosti. Predvsem pa bi morali predvsem storiti vse za to, da bi preprečili kakršnokoli podvajanje stroškov in prizadevanj. Zato morda neko supernacionalno enoto morda res ni smiselno vzpostavljati. V poročilu se jasno povezujejo tudi napovedovanje preprečevanje in hitro odzivanje. To je zelo pomembno. Moram pa reči, da sem res zadovoljen tudi s tem, da ste izpostavili to, da je treba oblikovati ustrezne strategije, tudi ki za boj proti, naprimer, požarom in tako naprej. Hvala. Hvala lepa. Sedaj pa v imenu skupine ECE pani komisarz! szanowni państwo! dobrze się tym zajmujemy ponieważ mamy wzrost. gospa komisarka spoštovane eh, gospe in gospodje pravilno je da se posvetimo eh, temu vprašanju kajti pri pogostosti naravnih eh, nesreč po celem svetu je prišlo do velikega povišanja to ne velja samo za pakistan in haiti to velja tudi za evropo in za evropske državljanke in državljane kajti ti so vedno znova žrtve naravnih nesreč in utrpijo tudi hude materialne posledice. Ta pobuda je zelo potrebna, kajti bodimo pošteni države članice Evropske unije. Ne morejo vedno opraviti s temi težavami. To velja tudi za Polsko, kjer je vlada enostavno odpovedala. Pri tem mislim na žrtve zadnje jedrske nesreče, naprimer prišlo je do številnih žrtev, ki so izgubile svoje imetje in tudi številne gospodarske družbe so bile prizadete. Gre za realno pomoč. Žrtve od nas ne pričakujejo nobenih simbolov. Žrtve pričakujejo realno pomoč in to bo najboljša reklama za ustanove Evropske unije. Izredno pomembno je, da ne govorimo samo o pomoči ex post, ampak da govorimo tudi o vnaprejšnjem preprečevanju. V mislih imam naprimer požare, kar pa se tiče Polske, gre tukaj tudi za poplave. Držal sem se časovnih omejitev. Hvala. Hvala lepa. Gospod Tremopulos je naslednji na seznamu v imenu skupine zelenih, vendar ga ne vidim v dvorani. Tako da gremo na Gospod De Brun, v imenu skupine GUE, dve minuti imate na voljo, izvolite. Najlepša hvala. Tudi sama bi se rada zahvalila Elizabeti Gardini za to poročilo. Hvala lepa za izvrstno opravljeno delo, predvsem pa najlepša hvala za odlično sodelovanje. Hvala tudi, da ste upoštevali naše pripombe in naše predloge. Zmanjševanje nesreč je zagotovo del trajnostnega razvoja. Če bomo načrtovali razvoj na tak način, da se bodo zmanjšale nesrečen katastrofe, bomo zmanjšali socialne, gospodarske in okoljske posledice, do katerih pride zaradi naravnih nesreč in zmanjšali tudi število žrtev. Predvsem pa bi morali zmanjšati število naravnih nesreč in tehnoloških nesreč. Preprečevanje je ključnega pomena, pripravljenost prav tako, to je ključnega pomena pri zmanjševanju nesreč, zato tako države članice kot komisijo pozivam, da vložijo več v zmanjševanje nesreč in v ustrezno odzivanje na nesreče ob upoštevanju seveda solidarnosti. Jasnost, doslednost, Preglednost. To so trije temeljni stebri, na katerih bi morali vzpostaviti operativni evropski sistem za odzivanje na nesreče. Usklajevanje je ključnega pomena, če želimo zagotoviti učinkovito humanitarno pomoč. Poleg tega pa bi morali upoštevati tudi človekoljubna načela. Neutralnost, neodvisnost in nepristranskost. Mednarodno humanitarno pravo je treba dosledno spoštovati. Preprečevanje nesreč in lajšanje posledic nesreč je vedno povezano tudi z političnimi vprašanji, vendar mislim, da bi morali to pomoč ponuditi ne glede na to, kakšni so politični vzroki, ki tičijo zadaj. Najlepša hvala. Hvala lepa, gospa Debrun. Sedaj pa gospod Rossi v imenu skupine EFD. Hvala, predsedojoča. Hvala najprej poročevalki, gospe Gardini, ker je opravila res odlično delo. Jasno je, in to je vsem jasno, da je v primeru naravnih katastrof in nesreč vedno zaželjeno, da bi bili zmožni le te preprečiti. Ker pa to ni možno, je zaželjeno, da se odzovemo čim hitreje in tudi na najbolj ustrezen način. Evropska unija bi morala biti zmožna delovati tudi na področju civilne zaščite, tudi ko se zgodi nesreča ali katastrofa, bi morala Evropska unija biti zmožna vzpostaviti ustrezen center za odzivanje, ki bi deloval 24 ur na dan, 7 dni v tednu. Vse skupaj je treba obravnavati z političnega in z operativnega vidika. Predvsem pa bi morali povdariti na evropski ravni predvsem to, da bi vse države članice morale prispevati k temu projektu, kajti to je načelo solidarnosti. Kadarkoli se zgodi kaj hudega, je treba ukrepati hitro, čim bolj učinkovito, ne pa da naletimo vedno znova na ovire. S tem bi zmanjšali tudi stroške pri odzivanju in v času krize je to zagotovo zaželeno. Hvala. To torej, je kmeru, što mi je gramenon. Gospod Obermajer, neodvisni poslanec. Hvala lepa, gospa predsedojoča. Želimo izboljšati zaščito pred naravnimi nesrečami v Evropi. Naučiti pa se moramo tukaj tudi česa iz zadnjih nesreč. Odpovedati se moramo jedrski energiji. Potrebno se je pravilno odzvati. Pomislite naprimer na nesrečo za plazečim se blatom na Polskem in tam se nismo dobro odzvali. Na nekaterih eh, področjih eh, bi bilo skupno ravnanje na ravni Evropske unije pravilno, na drugih pa zopet ne. Mislim, da samo pomoč eh, na lokalni ravni ponavadi je najboljša možnost. V državah, kot so naprimer Južna Avstrija in Nemčija, je tako, da Eh, poteka vnaprejšnja pripravljenost na naravne nesreče na odličen način in mislim, da je treba to upoštevati tudi v Evropski uniji. Hvala. Hvala lepa. Gospod Tremopolos je sicer nekoliko zamudil, pa vendarle mu bomo dali besedo za minuto in pol in sicer v imenu zelenih. Izvolite. Spoštovane kolegice in kolegi, Naj, začnem, naj začnem tako, da se zahvalim poročevalki in pa vsem kolegom, ki so prispevali k uspehu tega poročila. To poročilo podpira potrebo po evropskih ukrepih v primeru nesreče. Potrebno je zvišati sredstva in aktivirati je potrebno evropsko solidarnost. Spomniti se moramo, da postajajo naravne nesreče resnejše in pogostejše, zato moramo postati učinkovitejši in okrepiti moramo tudi eh, upravljanje teh nesreč. Prispevati moramo tako k preprečevanju kot k odzivanju na nesreče. Tako bi lahko prihranili čas in denar, namreč, če bi vlagali več v, pre, v preprečevanje, eh, kot eh, če namenjamo sredstva za odpravo nesreč, potem ko se že zgubijo smo priča podnebnim spremembam in zato spoznavamo, da eh, naravne nesreče postajajo vedno pogostejše. Boj proti podnebnim spremembam in pa zaščita naravnih nesreč predstavlja občutljivo ulaganje. Mislim, da bi v času gospodarske krize prihranili čas, denar in človekova življenja, če bi izboljšali to področje in ravno to točko podpiram v svojih predlogih sprememb. Jedrski odpadki in druge naravne snovi morajo biti odpravljeni oziroma prepričani, preden začnejo predstavljati grožnjo za okolje. Fukushima se na evropskih tleh ne sme nikoli zgoditi. Hvala lepa. Sedaj pa se vračamo k seznamu govornikov in naslednji govornik je gospod Šnilhar za dve minuti. Hvala lepa, gospa predsedujoča sem že mislil, da ste me zbrisali iz seznama, ampak prijazno je, da lahko dobim besedo. Zahvaljujem se gospe Gardini, ki je predstavila zelo kratko in jasno poročilo. In to je združljivo tudi za našimi nalogami. Če si preberemo poročilo, potem najdemo 16 klicev na pravne podlage, ki so dosedaj urejale naše odzivanje na nesreče. In mislim, da je to dovolj. Zadnji rezultati pri odzivu na naravne nesreče so pokazali, da smo se dobro odzvali. Toda eh, v Evropi se soočamo za novo situacijo. Prihaja do novih eh, nesreč eh, na področju okolja in situacija od nas zahteva, da se hitreje odzivamo. Zato je prav, da je komisija predložila oziroma da bo predložila osnutek zakona. To, da vedno moramo pomisliti na sledeče. Že večkrat je bilo povedano, da mora države članice stati v središču Toda, če bomo ustanovili Evropsko enoto za odziv na nesreče, potem mislim, da ta lahko nastane samo iz substanc držav članic. Toda, koordiniranje, to je pomembno. Treba je vedeti, kje so enote, kaj lahko postorijo in koordiniranje tega lahko prevzame Evropska komisija. In na to moramo staviti. Kar pa se tiče finančnih sredstev, Tu imate prav, ampak kar je pomembnejše, je okrepitev učinkovitosti in to nujno potrebujemo. In če bomo okrepili učinkovitost, se bomo lahko odpovedali tudi zvišenjem sredstev. Večkrat je tukaj zahtevano, da bi morali razširiti to področje odzivanja na nesreč. Kajti, če bomo to področje razširili, potem bomo imeli naenkrat preveč možnosti mora pa ostati eh, to, da eh, lahko naprej predvidevamo katastrofe. Hvala lepa. Naslednja govornica je gospa Estrela za dve minuti. Izvolite. Hvala lepa, gospa predsedujoča. Naravne nasreče so tema, ki se vedno znova vrača v naše razprave. Dejstvo je, da so naravne nesreče vedno pogostejše in vedno hujše. In zaradi tega podpiram pobudo gospoji Georgijeve. Kajti predlog je prišel v pravem trenutku. Zahvaljujem pa se tudi gospi poročevalki Gardini. V skupini socialistov in demokratov smo tudi mnenja, da je naravnih nesreč vedno več in da moramo zato razviti politiko preprečevanja. Lisbonska pogodba nam prinaša določbe, ki nam omogočajo, da izboljšamo zmogljivosti za odzivanje in da jih razširimo in koordiniramo. Zato podpiramo tudi predlog da bi ustanovili Evropsko enoto za odzivanje v kriznih razmerah. Podpiramo tudi ustanovitev Evropskega središča za odzivanje na naravne nesreče. Mislimo, da je zelo pomembno, da to deluje 24 ur na dan in da pri tem sodelujejo države članice preko kontaktnih točk ki stalno delujejo. Podpiram tudi predlog poročevalke v povezavi s pilotnimi projekti. Poudarjen je naprimer pomen pilotnega projekta, kjer bi imeli rezervne, rezervna, rezervne letala za boj proti požarom. Ta projekt je bil učinkovit in z njim bi morali nadaljevati. Lizbonska pogodba prinaša tudi eh, solidarnostno klauzulo in to je ena razsežnost odziva na nesreče. In to je zelo pomembno v tem poročilu. V tem smislu smo, smo unesli tudi eh, predloge sprememb, zato da bi ukrepili ta vidik solidarnosti. Hvala lepa. Naslednji govornik je gospod Panajoto, toda, toda njega ni v dvorani, tako da bo besedo dobil gospod Vlašak za minuto in pol. Gospa predsedajoča, gospa komisarka, kolegice in kolegi. Potrebujemo dobre zmogljivosti za odziv na nesreče, kajti na ta način lahko, prepre, lahko rešimo številne življenja in preprečimo škodo. Preprečevanje je najboljša rešitev zlasti, kadar pride do eh, nesreč, kot je naprimer eh, Fukushima, ko so bili krivi ljudje. Izboljšati moramo učinkovitost in pa eh, naše napovedovanje nesreč vnaprej glede na to, da izgrajujemo zeleno gospodarstvo in da smo eh, sredi podnebnih eh, sprememb, moramo upoštevati tako naravne nesreče, kot tiste, ki jih povzroči človek. Rad bi se zahvalil, zahvalil poročevalki za delo v, na tej zelo kompleksni temi. Pravzaprav je zelo težko najti skupne smernice za takšne nesreče, ki so si med seboj zelo različne. Dejstvo pa je, da pri vseh potrebujemo zelo hiter in primeren odziv. Hvala lepa. Gospod Blum, ena minuta. Predstavljam državo, ki je uspela izvoliti eh, škota a, kot ministerskega predsednika in pa kot finančnega ministra, ki mu je vseeno, za koliko denarja izdaja in zato se oglašam besedi nekoliko ponižen. Toda, vesel sem, da imajo Britanci tako dober smisel za humor. Kajti v mislih imam na primer politiko za ribištvo, kmetijstvo in tako naprej. To so vsa politična področja, ki so privedla k temu, da je ta kraj navadna katastrofa. Sedaj govorimo o nesrečah, ki jih v večini primerov ustvarjamo sami. Ne moram reči, da se veselim eh, tega, kako se to razvija in kako bo to šlo v prihodnosti. Zanima pa me, eh, kako eh, boste situacijo poslabšali tokrat. Hvala lepa, gospod Grostet, za dve minuti. Merci beaucoup, madame la prezidentka. Najlepša hvala, gospod predsedujoči. Kolegica gospa Gardin je zelo dobro v samem uvodnem izvanju obrazložila, da gre za solidarnost, za subsidijarnost, sama pa bi dodala, da gre tudi za učinkovitost. Res je namreč, katastrofe so vedno pogoste še tudi na ozemlju Evropske unije in zato moramo združiti svoje prizadevanja in sredstva in to končno izhaja tudi iz tega odličnega eh, poročila, pa tudi iz poročila gospoda Barnjeja iz leta 2006, ko smo se že spraševali, ali ne bi mogla Evropska unija, ki že razpolaga z določenimi sredstvi, ta sredstva združiti tako, da bi imeli neko evropsko enotnost na področju civilne zaščite, da bi z združenimi sredstvi lahko hitreje in učinkovite delovali in se hitro odzivali na neseče. Imamo skupne programe, GMS, Galileo, imamo telekomunikacije, ki nam omogočajo hitro informiranje v nujnih primerih in tudi zato bi se lahko bolje in hitreje odzivali. Naj vas spomnim v zvezi s telekomunikacijami. V našem interesu je bilo imeti skupno številko za klice v sili 112 in če bi jo že imeli, bi lahko rešili številna življenja Če bi jo imeli veliko prej, bi lahko tudi naši državljani videli, da se sredstva, ki jih zužujemo, koristno uporabljajo. In dejansko ni treba, da zmotimo obstoječe eh, strukture, seveda lahko spoštujemo tudi subsidijarnost, vendar lahko združimo sredstva in jih eh, raje usmerimo v kaj drugega, kot v sedaj obstoječe nekoristne strukture. Gospa komisarka, rekli ste, da pričakujete pomoč našega parlamenta. Lahko rečem, da z nami lahko računate. Hvala lepa. Hvala lepa, gospa Grostet. Gospod Arsenis za minuto in pol. Hvala lepa. Gospa predsedujoča, gospa komisarka, zahvaljujem se vsem kolegom, ki ste trdo delali na tem poročilu. To je poročilo ki je doseglo široko podporo, zahvaljujoč poročevalki in pa gospodu Stavakakisu iz odbora za regionalni razvoj. To je drugo poročilo, ki ga imamo na temo civilne zaščite v kratkem času. Imeli smo tudi poročilo o zaščiti evropskih gozdov. Gozdovi bodo ključno orodje v boju proti podnebnim spremembam in zato je poglavitnega pomena to, da pripravimo našo nadružbo za to, da se bo lahko borila proti podnebnim spremembam. Poplave, požari ja, in vsi podobni pojavi zadevajo vso Evropo, to je čezmejni pojav in zato potrebujemo evropske ukrepe za to, da bi se na nje odzvali. Zanima me, ali bomo presegli Belo knjigo o zaščiti gozdov, ali bomo dobili zakonodajo. Poleg tega, po mojem mnenju, potrebujemo tudi zakonodajo o preprečevanju gozdnih požarov. To so ekstremni pojavi, ki potrebujejo prožne odzive. Lokalne oblasti so pomembne, tudi da potrebujemo tudi evropski odgovor. Hvala lepa. Naslednji govornik je gospod Gören za minuto. Hvala, gospa predsedujoča. Ni tako veliko načinov, da bi izboljšali boljše in hitrejše odzivanje v primeru katastrof. Seveda je treba vzpostaviti ustrezne politike tudi za preprečevalno delovanje, ki je povezano s trajnostnim razvojem, boljša koordinacija, je tudi dobra rešitev, ki lahko omogoči tudi več zaposlovanja na tem področju in pomembno je tudi dobro upravljanje sredstvi, ki so na voljo. Gospa komisarka, omenili ste poglavitne ovire, ki so še pred nami in tudi načelne rešitve, ki jih moramo uveljavljati v evropski politiki. Gospa Georgijeva, zanima me, katere so tiste poglavitne uh, ovire, ki jih še srečujete v državah članicah pri uresničevanju tistih ciljev, ki smo si jih zastavili, ki izhajajo končno tudi iz Lizbonske pogodbe. Ja Hvala lepa. Gospa uh, Gutierrez Cortines, izvolite. Hvala lepa, gospa predsedujoča. Poročilo gospe Gardini je zelo dobro gospa si zelo prizadevala za to poročilo. Preko prepre, poleg preprečevanja bi se mi zdelo pomembno, če bi se ogledali tudi čas po tem, ko se nesreče zgodijo. V Lorki, ko je prišlo do potresa, je pomembno, da potem, ko smo rešili življenja, ponovno izgradimo mesta. To so mesta, ki so rasla tisoče let, potem pa so nenadoma izravnana za zemljo in zato uh, potrebujemo ukrepe v tem trenutku. Potrebno je tudi razmisliti, kje bomo gorili, kje bomo pomagali in kje, kako bo nastala tista enota, ki bo združila vsa znanja, ki jih potrebujemo v takšnih trenutkih. Potrebujemo mesta, kjer vrčujemo za energijo, ampak kako bi lahko to tudi izvedli? Državljanov ne smemo pustiti samih, zato potrebujemo koordiniranje. In zato je potrebno tudi to, da koordiniramo ponovno obnovo, gospa komisarka. Dobro preprečevanje pri poplavah, to je seveda nujno in potrebno. To, da kako lahko, na primer, tudi preprečimo poplave. Pomembno je, kaj se zgodi tudi dan po naravni nesreči, potem, ko smo ljudi že rešili. To je tudi pomembno. Hvala lepa. Hvala lepa, gospa Gutierrez. Gospa Hibner. Hvala lepa, gospa predsedajoča. Zahvaljujem se v imenu a, naše politične skupine kolegice Gardini, ki je pripravila zelo dobro poročilo, v katero je vključila vse pomembne prioritete in vsa potrebna načela. Evropska zmogljivost pri boju proti nesrečam, je namenjena zaščiti državljanov. Poleg tega pa opravlja še eno veliko nalogo, namreč na svetovnem odru. Tukaj mislim na humanitarne ukrepe za ljudi, ki bi jih lahko v prihodnje doletele takšne nesreče. Predlog, da bi ustvarili evropske enote, je zelo pomemben. Toda upam, da bodo države članice ohranile popolno avtonomijo. Namreč v zvezi s tem, kako lahko razpolagajo s svojimi sredstvi in države članice bodo imele tudi možnost, da dajo svoja sredstva tudi prostovoljno na razpolago v smislu evropske solidarnosti. Nujno je, da ustanovimo krizno središče, ki bo delalo, štir, ki bo delalo 24 ur na dan. Številne države članice že imajo takšne središča, takšne izkušnje torej lahko izkoristimo in potrebujemo povezavo med že obstoječimi ukrepi. Poleg tega je pomembno tudi to, da izdelamo scenarije za možne nesreče in sicer glede na vrsto teh pojavov. To se nanaša tako na EU kot tudi na področja zunaj Evropske unije. Krizno središče, ki bi optimiralo pretoke informacij, to je izredno pomembno. Hvala lepa. Hvala lepa, gospa Deve, Deverak. Hvala, gospa predsedujoča. Ta zadnja leta, kot smo slišali že od drugih, so Evropsko unijo prizadele naravne sreče, ki jih prej nismo poznali. Eh, ne bi rada razvijala naprej te debate, predolgo vendar naj eh, povem nekaj tudi o nesečah, ki so nedavno doletele tudi Toulouse. Ravno take zadeve nas lahko spodbudijo k večji solidarnosti, ki jo lahko izkažemo in Evropska unija si že leta prizadeva, da bi bili bolj operativno sposobni v takih okoliščinah, da bi znali bolje skupaj se odzivati eh, in da ne bi čakali na naslednjo katastrofo, da se česa naučimo vsi si moramo ogledati, kakšne zmogljivosti imamo, kakšne so naše finančne, materialne zmogljivosti in stopiti skupaj, da ne le preprečimo, temveč se tudi hitreje odzovemo na prihodne nesreče. Vendar je res obžalovanja vredno, da Evropska komisija v tem kontekstu umika sredstva za programe ki so zelo koristi, naprimer uporabo sistema GMS, ki je zelo koristen, kot se je že izkazalo, pri preprečevanju, opazovanju in koordinaciji v primeru naravnih katastrof. Zato pozivam komisijo naj ne umika sredstev tem koristnim programom, ki so se že izkazali za koristen za vso Evropsko unijo. Čestitam poročevalki, upam, da bo njeno poročilo pripomoglo k večji solidarnosti in boljši koordinaciji v interesu naših državljanov. Ja, Catch the Eye, Hožiti. Hvala lepa, sedaj pa Catch the Eye. Številni kolegi ste prosili za besedo in ne boste mogli vsi dobiti besede. Vzel bom tri iz Evropske ljudske stranke, enega iz levice in tri iz vrst socialistov. Čeprav ste uh, številni vezil, uh, eh, želeli besedo. Gospod Skurja. Tako je rešil, ja. Sì, grazie. Hvala, gospa predsedujoča. V tej minuti, ki jo imam na voljo, bi se rad predvsem zahvalil kolegici Gardini za izvrstno sodelovanje. Zavedati se moramo, koliko institucij in združen deluje na tem področju, koliko jih ima svoje mnenje. Pripraviti pa moramo zakonodajni predlog, ki bo predstavljal korak naprej, ki bo omogočal, da na evropski ravni spostavimo civilno zaščito, da ne bo več prihajalo do prekrivanja in podvajanja in prepiranja glede pristojnosti. To je področje, kjer potrebujemo več Evrope, zato ker bomo s tem pokazali učinkovito in usklajeno delovanje kot Evropska unija. Civilna zaščita temelji na solidarnosti na prostovoljstvu. To je zapisano tudi v Lizbonski pogodbi. Letos slavimo Evropsko leto prostovoljcev. Mislim pa, da bi morali zagotoviti tudi ustrezna finančna sredstva. Hvala lepa, da je komisarka izpostavila tudi ta vidik in zahtevala, da se sredstva povišajo. Najlepša hvala, gospa Dončila, za eno minuto. Hvala, gospa predsedujoča. Solidarnost iz sklade Evropske unije ponavadi dobro funkcionira, vendar izkušnje, ki smo si pridobili v prvem letu njegovega izvajanja, kažejo, da obstajajo tudi določene omejitve in težave pri tem. Predvsem gre za pomankanje eh, zmogljivosti za hitro odzivanje in tudi ustreznih meril, pravzaprav nimamo, kako uporabljati sredstva iz sklada in poleg tega ni jasna niti opredelitev naravne katastrofe. Evropska unija mora financirati projekte na območjih, ki so jih prizadele naravne nesreče, vendar je sama uporaba namenskih sredstev skladov včasih problematična. Zato sem prepričana, da obstajajo možnosti, da se eh, dodeljuje pomoč na neki oceni dejanske škode in eh, to bi bilo veliko koristneje, še zlasti, če bi se to zgodilo takoj po nesreči. Najlepša hvala, gospa Dančila. Gospod Ferreira, eno minuto imate na voljo. Da, hvala, gospa predsedujoča, gospa komisarka. Pred enim letom smo se septembra leta 2010 tukaj pogovarjali o teh zadevah in velika večina je v tej hiši sprejela moje poročilo o hitrem odzivanju in preprečevanju naravnih in drugih velikih nesreč. Govorili smo o zadevah povezanih s preprečevanjem nesreč, kako se odzivati in kako lahko samo preventivne dejavnosti preprečijo veliko nesreč. V tem poročilu smo govorili tudi o ustreznih finančnih okvirih za preventivno delovanje. Potem smo govorili o tem, kako bolje zaščititi gozdove, obaljna območja bolj izpostavljena poplavam, Eh, potem smo govorili tudi o sistemu nadomestil škode povzročene in o sistemu zgodnega opozarjanja in obveščanja. In sedaj, ko se po enem letu ozremo nazaj, vidimo, da je vse to večinoma treba šele postoriti. To se pravi, da vse, kar počnemo tukaj, je, da govorimo o sodelovanju, vendar to ni dovolj. Treba je storiti nekaj konkretnega. Predsedujoča prekinja govornika, ker je presegal čas za govor. Sedaj pa gospod Paskal ktoré hovorí... Gospa predsedujoča, gospa komisárka, pre nás imamo pregovor, ki pravi, da je treba hitro ukrepati. Nesreče ne obidejo naših držav, zato je potrebno pomagati Zato moramo pozdraviti pobudo Evropske komisije, da bi ustanovili samostojno središče za odzivanje na katastrofe. To središče bi nudilo oziroma koordiniralo humanitarno pomoč Evropske unije. To bi bilo središče, ki bi prevzelo tudi koordiniranje humanitarne in materialne pomoči. Tako bo pomoč Evropske unije še bolj povdarjena če bomo dobro pripravljeni, potem lahko zelo učinkovito pomagamo v nesrečah. Hvala. Parakalo. Gospod Matula, minuto imate na voljo. Naši četrceni jej se konfrunta kok. Evropske unije se soočajo z alarmantno velikim številom nesreč, ki so vedno hujše. Posledice teh hudih nesreč prizadanejo veliko držav v svetu in to je dokaz, da potrebujemo nek organ, ki se bo sposoben hitro odzivati na posledice nesreč. Marsikatera od teh velikih naravnih nesreč je tako nevarna, da je ne moremo reševati na hitro, vendar potrebujemo ustrezne ukrepe za preventivno delovanje in predvsem za reševanje posledic teh nesreč. Sredstva za pomoč v znesku Eh, več kot 8 milijard evrov v letih 2001 do 2008 je sicer eh, pomembna vsota, vendar smo ugotovili v praksi, da ta sredstva le težko pridejo do ljudi, ki so jih najbolj potrebni. Prav tako bi bilo koristno, če bi prizadeti do te pomoči prišli prej. Najprej še hvala, gospod Tajbojdi szereplőt élte át a vörösiszap. Hvala gospa predsedujoča. Eh, tudi Mačarska je bila pred enim letom soočena s hudo industrijsko katastrofo in zelo dobro vemo, zakaj gre in kako pomembna je prostovoljna evropska pomoč. Imeli smo veliko sreče, da smo prejeli veliko te pomoči vendar je dejansko ta pobuda zelo pomembna, odlična je in dobro bi bilo, če bi imeli tak center za odzivanje v nujnih primerih na evropski ravni. Rad bi se zahvalil gospe eh, komisarki, poročevalki, pravzaprav vsem, ki so sodelovali pri tem, ker eh, bi še zlasti rad čestitil tudi tistim, ki so pravilno izgovorili ime naše komisarke. Georgijeva se piše namreč. No, ampak nadaljujemo s temo. Pomembno je, da se znajo ustrezni organi, ki obstajajo, tudi pravilno odzivati in eh, v primeru velikih škod, kot je bilo na Mačarskem, je prihajalo do izjemno visokih škod. Predstavljamo predsedujoča prekine govornika, ki je prekoračil čas. Gospa Lukaševska, izvolite. Hvala lepa, gospa predsedujoča, gospa komisarka. Spričo vedno pogostejših naravnih nesreč bo zelo pomembno, da se hitro in koordinirano odzivamo. Poleg tega moramo kar se da optimalno uporabiti razpoložljiva sredstva. To nam bo omogočilo, da bomo omejili materialno škodo vesel sem, da se, vesela sem, da se tukaj na pravilen način upoštevajo tudi lokalne skupnosti, kajti te so v prvi bojni liniji, ko gre za boj proti naravnim nesrečam in za umejitev škode. Vesela sem tudi zaradi tega, ker naj bi za, sklad za solidarnost postal bolj prožen, kajti ne moramo dopustiti, da bi prizadeti leta ali mesece čakali na pomoč. Za konec bi se rada zahvalila poročevalki. Upam, da bomo uresničili tudi vse, kar je zapisano v poročilu in upam tudi, da bomo izboljšali komuniciranje glede pomoči. Hvala. Podvajanje števila nesreč v zadnjem času je žalostno dejstvo. Naša sredstva odzivanja pa so vedno bolj omejena in se doslej smo imeli opravka s preveč odzivanja na način ad hoc in birokracija je precej omejevala učinkovitost tega delovanja. V bistvu moramo omejiti eh, vse zadeve, ki so odvečne in se prekrivajo ter izboljšati našo učinkovitost na podlagi boljšega usposabljanja, spremljanja dejanskih dogajanj in usmerjanja namenskih sredstev, ki jih že imamo. Poleg tega pa je treba pospešiti vse s tem povezane postopke, da bomo lahko bolje in učinkoviteje operativno delovali. Treba je mobilizirati vse naše sile, tako finančna, materialna kot druga sredstva in treba je poudariti, Eh, sposobnosti civilne zaščite za hitro odzivanje in osrednjo koordinacijo. Hvala lepa. In zadnja je gospa Kosta za eno minuto. Izvolite. Hvala lepa, gospa predsedujoča, rada bi čestitala poročevalki in komisarki. Strinjam se, da nujno potrebujemo evropsko zakonodajo na tem področju da potrebujemo skupni pristop in tudi center za usklajevanje, zato da se bomo lahko kot države članice ustrezno odzvali, ponudili svoje zmogljivosti na lokalni, regionalni ravni za odzivanje. Kar zadeva številko 112 kot edino številko za nujne klici v Evropi, naj povem, da bi komisija morala stvari preveriti, kajti v naši državi je prišlo do tega, da se je število teh nujnih številk še povečalo, prihaja do razdrobljenosti. Potem pa še požari. Mislim, da bi morali imeti sisteme zgodnega opozarjanja, vnaprejšnjega opozarjanja in predvsem bi morali zagotoviti ustrezna finančna sredstva državam članicam za zagotavljanje ustreznih mehanizmov. Civilna zaščita je seveda pomembno področje delovanja. Moramo pa vedeti, da je v Evropski uniji vedno več starejših oseb, tujcev, oseb, ki živijo v oddaljnih področjih, zato bi morali vsem zagotoviti to, da jih slišimo in da jih podpremo. Hvala. Torej, Kirja Georgijeva je Petra Pošmiško Mišan. Hvala lepa, sedaj pa je na vrsti gospa komisarka Georgijeva. Najlepša hvala. Hvala vsem za odlične komentarje in eh, predloge za zakonodajne predloge. Začela bom pri začetku in se poskušala odzvati po vrsti na vaše vprašanja. Torej, kaj bo storil ta predlog pri tem, eh, da bomo dejansko združili evropske zmogljivosti? Gospa Stifler je prva zastavila to vprašanje. Imeli pa smo tudi vprašanje gospe Grostet o tem, kako je to povezano s poročilom Barnje. Tisto, kar predlagamo, je pravzaprav združevanje zmogljivosti držav članic. In v tem smislu gre bolj za formalne ozire kot za samo vsebino. V poročilu Barnje, iz katerega smo pravzaprav sprejeli in udejanili 12 predlogov, je bila osnovna zamisel združiti zmogljivosti držav članic, vendar je bil pristop bolj obrnjen z vrha na vzdolj. Mi pa sedaj predlagamo, pristop od spodaj na vzgor. In eh, popolnoma prepričano lahko rečem, da imamo eh, podporo držav članic v zvezi s tem predlogom, še zlasti iz tistih, kjer so nacionalne zahteve takšne, da delegiranje nalog ni eh, na, niti na federalni ravni, zvezdni ravni, torej, temveč kar na lokalni ali regionalni. In če hočemo razvijati naše zmogljivosti, moramo združevati te dobre strani, ki jih eh, države članice že poznajo. Lahko pa rečemo, da smo doslej že veliko napredovali, veliko tega smo že izboljšali. Ko sem prevzela to funkcijo, da je obstajalo manj kot 40 modulov, ki so bili registrirani na evropski eh, ravni. Lahko pa rečem, da jih imamo ta hip 124 na evropski ravni in poleg tega še 8 skupin za koordinacijo. Napra napredek je očiten in pri tem sledimo zahtevam in potrebam. Samo informacijo, samo v letu 2010 smo aktivirali naš mehanizem civilne zaščite kar 28 krat. E, za primerjavo s prejšnjimi e, leti je šlo za dva do trikrat manjšo sposobnost odzivanja in tako obstaja tudi možnost, da bomo, ko bomo pogledali podatke za letošnje leto, ugotovili, da smo bili še aktivnejši. Potem je bil tu še komentar številnih poslancev in poslank. Se upravičujem, če slabo izgovarjam imena, pravi gospa komisarka. Torej, vsi ti so spregovorili o pomenu pripravljenosti, preprečevanja in vemo, da če investiramo en evro v preprečevanje, imamo pravzaprav dobiček sedmi do osmih evrov. Dejstvo je, da je preprečevalno delovanje zelo težko, to velja ne le za Evropo, temveč tudi za vse svet. In zavedamo se, kako pomembna je preventiva. Pravkar sem se vrnila iz Washingtona, kjer smo se poskušali dogovarjati z japonsko vlado in Evropsko in Svetovno banko, kako bi združili sredstva za pomoč in za preventivno delovanje in še nadalje bomo izvajali druge ukrepe, ki bodo predvsem usmerjeni v operativno delovanje in potem, ko bomo zadeve preučili, bomo prišli na dan z najnovejšim zakonodajnim predlogom, ki bo povezan s tem operativnim delovanjem. Jasno je, da imamo veliko preprečevalnih ukrepov, ki so povezani tudi z gozdovi, ki imajo pomembno vlogo pri številnih drugih naravnih nesrečah, pomembni so pri poplavah, kadar gre za ohranjanje ekološkega sistema. Tako v urbanih kot v podeželskih okoljih imajo gozdovi svojo pomembno vlogo in zato je tudi tu pomembno naše preventivno, preprečevalno delovanje. Vendar je to odvisno tudi od ustreznega usposabljanja in tu je komisija že storila veliko. Prejšnji petek sem bila naprimer na polskem. Eh, kjer so izvajali skupno vajo Karpateks, kjer so sodelovali eh, skupine za civilno zaščito iz petih držav in moram reči, da je ravno to usposabljanje za skupno delovanje bistvenega pomena, če naj zaščitimo življenje in lastnino naših državljanov. Potem je bilo tu še vprašanje, kako se koordiniramo z delovanjem visoke predstavnice. Moram reči, da je lahko poročam zelo pozitivno, da glede na razne dosedanje odzive na krizne situacije lahko rečem, da smo izboljšali institucionalne dogovore in da zelo dobro vemo, kam in kdaj gre kdo v kriznem primeru struktura znotraj Evrope je eh, dovolj jasna. Eh, dve tretjini aktiviranih dejavnosti civilne zaščite se je odvijalo znotraj Evrope, tako da zunaj Evrope delujemo samo kot eh, prva pomoč, ko pripeljamo na kraj nesreče v osnovno pomoč v hrani in vsem, kar je nujno potrebno. In tu ima vlogo visoka predstavnica za zunanje zadeve in tu se koordiniramo potem z njo in združujemo tudi najboljše prakse iz naših držav članic. To so seveda izkušnje s koordinacijo delovanja vseh eh, organov civilne zaščite. Včasih je treba civilno zaščito koordinirati tudi z drugimi orga, oblikami organizacij. In imeli smo tudi nedavno primere iz Združenih držav Amerike, ko so razlagali, kako se oni odzivajo v podobnih primerih in ponekod delujejo res odlično v primeru gozdnih požarov, naprimer, vendar, ko je napadel Osama bin Laden, je bila situacija popolnoma drugačna in se je bilo treba spet na novo učiti odzivati na nove nesreče. No, katere so poglavitne ovire, s katerimi se srečujemo v državah članicah, je bilo še eno vprašanje. Državam članicam moramo zagotoviti ponovno, da se zavedamo njihovih zakonodajnih okvirov, da spoštujemo, kakšna organizacija civilne zaščite v državah članicah in da, kadar gre za pomembne nesreče, spoštujemo tudi to, da eh, se ne umešavamo tam, kjer država meni, da se lahko sama spopade z določeno nesrečo manjšega obsega. Pomembno pa je seveda tudi obstoječe finančno proračunsko okolje in v tem kontekstu moramo biti še nadalje stroškovno učinkoviti. Lahko vam obljubim, da sama skrbim za to, da smo učinkoviti, da se vsak evro naših davkoplačevalcev porabi na najučinkovitejši možni način. Z drugimi besedami, na ravni skupnosti se odzivamo, kadar je to res potrebno in pomagamo tudi državam članicam, kadar to potrebujejo. Zelo kritično vprašanje pa je tudi, kako povezati to pomoč tudi z obnovo in nadaljno izgradno, kako je z našimi tehničnimi zmogljivostmi in kako omogočamo državam članicam, ki jih prizadanejo nesreče, da bi dostopale do določenih oblik tehnične pomoči. Še nadalje se moramo odzivati na nesreče veliko učinkovite, sedaj izvajamo tudi oceno dosedanjega delovanja In eh, poleg tega smo del tudi koordiniranega mednarodnega delovanja v državah v razvoju. Vse to sedaj preučujemo, gledamo, katera so področja, kjer je treba še zlasti pospešiti naša prizadevanja. Strinjam se z gospodom De Bruyne, da se je treba pri tem zavedati in spoštovati načela neodvisnosti, subsidijarnosti, vendar je treba vključiti tudi ustrezne oblike sodelovanja pri pomoči tretjim državam, državam v razvoju, ne samo v zvezi z naravnimi nesrečami, temveč tudi kot posledica spopadov ali drugih političnih sporov. In tu moram reči, da imamo zelo dobro sodelovanje tudi z baronico Ashton in da znamo spoštovati načelo neutralnosti ob upoštevanju načela solidarnosti. Slišali smo tudi komentar o solidarnostnem eh, skladu. Eh, tu tudi sodelujemo eh, z drugimi komisari, tako da bi tudi čim bolje združili naša prizadevanja za angažiranje vseh sredstev, ki so potrebna za pomoč državam, ki prizadanjajo nesreče. Vemo, da so zadeve lahko zelo resne, sami imamo tudi izkušnje z Moldovo in eh, Romunijo, ko so nastopile hude poplave. Zakonodajni okviri obeh držav pa so bili zelo različni. In eh, kot veste, smo lahko Romuniji zelo hitro pomagali, ker smo zato imeli ustrezne instrumente, za Moldovo pa jih nismo imeli in to je dodatno zapletlo zadeve. Tega se zavedamo in naprej bomo poiskali ustrezne rešitve. Ena od prednostnih nalog delovnega programa komisije je tudi povezana s tem. Imamo pilotni projekt, ki je sedaj sicer zaključen, vendar namerava eh, komisija GMS sistem finančno podpirati še naprej. In pri tem bomo seveda potrebovali podporo parlamenta in ne nazadnje v zvezi s tem, Eh, z bojem proti gozdnim požarom. Tu imamo tudi pilotni projekt, ki se je zaključil žal in ga ne moremo podaljšati, vendar bomo te pobude vključili v zakonodajni predlog in vseeno moram reči, smo imeli nekaj težav z državami članicami, ki resnično niso naklonjene temu predlogu in tu bomo znova prosili za vašo podporo. In res je, kar naprej delamo na številnih odprtih vprašanjih, ampak veliko smo že naredili in nadaljevali bomo še s svojimi prizadevanji, kar boste potem razbrali tudi iz zakonodajnega predloga, ko vam bo predstavljen. Opravičujem se, ker sem vam vzela toliko časa, ampak šlo je za veliko pomembnih vprašanj, zato nobenega nisem hotela pre pre preskočiti. Najlepša hvala. Sedaj pa še poročevalka, gospa Gardini, eno samo minuto imate, ker ste v uvodnem govoru porabili ogromno časa. V eni minuti, prosim, zaključite. Hvala eh, lepa. Ja, sem že preračunala, koliko časa mi je še ostalo, glede na to, da sem na začetku precej dolgo govorila. Nimam več kaj dosti dodati, kaj ti današnja razprava je pokazala, da se vsi strinjamo, da lahko na tem področju pokažemo svojo ambicioznost in da lahko damo več Evrope državljanom državljanom lahko ponudimo Evropo, ki jo večkrat doživljajo kot nekaj oddaljenega, nažalost. Sedaj pa imamo na voljo tudi ta instrument, s katerim lahko Evropsko unijo približamo državljanom, tudi pri teh manjših vprašanjih, ki jih ni smiselno ponavljati morda. Naprimer, že sama številka 112 je zelo pomembna, večkrat ste spomnili na to, potem pogodba 23, še 23 iz pogodbe, ki pravi, da moramo poznati državljane, tudi državljane v tretjih državah. Kar pomeni, da moramo mi zaščititi v okviru svojega diplomatskega zbora vse državljane tudi iz tretjih držav. Hvala lepa vsem za upravljeno delo in hvala komisarki. Razprava o tej točki je sedaj zaključena in o tem bomo glasovali jutri ob 12.30. Na dnevnem redu eh, je sedaj poročilo gospoda Daniela Kasparja, gre za novo trgovino.